gospod predsedajoči. Kolege, kolegi, prendete posto. Kolegi, prosim, da se posedete. Il processo verbale e i testi approvati nella seduta di ieri sono disponibili. Zapisnik in besedila, ki smo jih potrdili včeraj, so na voljo. Ima kdo kako pripombo? Il processo verbale adottato. Zapisnik je s tem sprejet. Za besedo je prosil poslanec Duran oziroma gospa. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospa, gospod predsedujoči. Gospe in gospode, rada bi vas opozorila le na dejstvo, da boste na svojih mizah našli dosje, dokument, ki zadeva nagrado Lux, ki je nagrada za film, ki jo boste podelili vi. Tako da bi vas prosim obvestila, prosim, glasujte o tem. To je pravzaprav vaša dožnost. Vaša dožnost je, da izberete izmed treh filmov, ki se potegujejo za to nagrado. V tem dokumentu boste našli tudi program filmov, ki se potegujejo za njo. Prav tako boste našli DVD filma, ki je dobil nagrado leta 2007 in je bil preveden v, 20, v 30 jezikov. Zamisel je, da bi vsi v Evropski uniji imeli priložnost videti ta film. Skratka, tri stvari bi vas prosila. Prosim, oglejte si film. Oglejte si film kot prvo, kot drugo, glasujte o njih in seveda, če hočete eh, glasovati, celoten postopek, ki je opisan v vašem dokumentu, lahko eh, greste na spletno stran stran, tudi na vaši televiziji, na kanalu 77, jih lahko vidite. Oglejte si jih, so fantastični filmi, prikazujejo evropske vrednote. Potem pa morate izbrati ena, dva ali tri. Vi uh, ste tisti, ki boste odločili, katera, uh, kater film bo dobil nagrado. Potrebujemo pa čim več glasov. To je dobra pobuda. Gre za pobudo državljanov, ki želijo promovirati ideje, evropske vrednote eh, in filmografijo. To lahko storite ta teden in naslednji teden, računam na vas. Rada bi se zahvalila Doris Peck, ki je predsednica odbora za kulturo, ki je pravzaprav promovirala to uh, pobudo. Tako da prosim, glasujmo v čim večjem številu. Ja, da, da. Hvala, gospa Duran, ki nam je dala domačo nalogo za konec tedna. Gotovo bomo domačo nalogo zelo pozorno naredili. Prehajamo na glasovanje. V skladu z dnevnim redom sledi glasovanje glede poročila Fajon državljani tretjih držav, ki morajo pri prehodu zonalnih meja imeti vizume ali pa so te zahteve oproščeni.